Good afternoon, ladies and gentlemen. Can I invite you to take your seats? Lep dan, gospe in gospodje, vas lahko prosim, da zasedete mesta. Dovolj članov odbora Regi je prisotnih, da lahko začnemo s sestankom in upam, da se bodo pozneje v sejni dvorani pojavili še drugi kolegi. the adoption of the agenda. Najprej sprejetje dnevnega reda. Prejeli ste osnutek dnevnega reda za današnji sestanek. V povezavi s tem imam pripombo. Obvestili so mi, da je naša poročevalka za omnibus trenutno odsotna, tako da bo poročala o napredku trialoga pod točko razno. To imamo torej pod točko razno. O tem bo poročala jutri zjutraj. Če ni nobenih predlogov, nobenih pripomb, potem predvidevam, da lahko sprejmemo današnji dnevni red. Zdaj pa sprejte zapisnika sestanka 7. septembra Osnutek zapisnika si lahko ogledate na spletu. Če temu nihče ne ogovarja, potem predlagam, da to sprejmemo. Če ima kdo kakšen ogovor glede zapisnika, me pa o tem prosim obvestite. Zdaj pa sporočila predsednice. Nekaj točk bi vam želela predstaviti. Danes smo imeli oziroma poteka odprto zasedanje v času tedna regij in mest in veliko čas mi je bilo, da tam predstavim odbor regij v sodelovanju z gospodom Lambrecom in pa komisarko Korino Krečem. Prav tako je bilo danes objavljeno šesto kohezijsko poročilo, ki vsebuje tudi nekaj sporočil glede prihodnosti kohezijske politike. Prav tako je bila predstavljena nova pobuda, kohezijsko zavezništvo, to je bila zamisel odbora regije skupaj za Evropsko komisijo. Na ta način naj bi združevali vse deležnike, regionalne, lokalne organe, politike v istem forumu in tako naj bi podpirali tudi razvoj kohezijske politike v prihodnosti. To se je dogajalo danes, zato smo se odločili začeti pol ure pozneje z našim sestankom. Zdaj pa naslednja informacija, ki jo imam za vas, delovnica, delavnica, ki jo je organizirala STOA. Služba parlamenta za ocenjevanje znanstvenih in tehnoloških možnosti. Organizirali so delavnico z naslovom Nove tehnologije in regionalna politika na poti proti naslednjemu kohezijskem političnem okviru. Datum, ko naj bi potekala ta delavnica, je 16. oktober 2017 od pol treh do pol sedmih popovdne tu v Evropskem parlamentu v sejni dvorani A5E2. E Sekretariat bom seveda prosila, da te informacije razpošlje vsem članom odbora regiji, ki se želijo odrežiti tega sestanka. Dogodek temelji na tematskih predlogih, ki jih je odbor regiji predstavil v stoji leta 2015. To leto smo pripravili nekaj mnen odbora regij, to smo poslali na sto in zdaj je bila organizirana ta delavnica. Gospod von Nistelro in gospa Krel bo se predvodovala dvema deloma te delavnice in gospod Valkarsel Siso kot podpredsednik Stove bo odprl ta dogodek. Gospod Pirinski, ki pa je nadomestni član našega odbora, pa bo prevzel ulogo člana panela Stoje. On bo podal zaključne pripombe. Prav tako bodo tudi govorniki z več generalnih direktoratov Evropske komisije, prav tako pa predstavniki regionalnih in lokalnih organov. Član odbora regi prosim, da se udeležijo tega dogodka. Sekretariat vam bo posredoval dodatne informacije in upam, da bo vaša udeležba v času delavnice dobra. Obravnavane teme so tesno vezane tudi na naše delo. Zdaj pa še nekaj informacij. Tukaj gre za sestanek predsednikov odbora s komisari 26. septembra in 3. oktobra. Po govoru o stanju v Uniji in pa po pismu o nameri gospoda Junkerja sredine septembra so predsedniki odbora Evropske parlamenta sklicali sklop sestankov z sogovorniki na Evropski komisiji. Ti sestanki so bili organizirani v kakšnih grozdih političnih področjih in glavna zamisel bila identificirati nekaj bistvenih elementov v prihodnem delovnem načrtu Evropske komisije za leto 2018. Sprejetje tega programa naj bi bilo 24. oktobra. Te sestanki so potekali v sedmih sklopih 26. septembra in 3. oktobra. Sklepno plenarno zasedanje je potekalo 3. oktobra skupaj s tomu predsedovala gospa Vikstrom v imenu konference predsednika odbora in pa podpredsednik Timmermans v imenu Evropske komisije. 26. septembra sem so predsedovala, bila sem tudi poročevalka na področju investicij, delovnih mest in rasti. Na strani Evropskega parlamenta so se mi pridružili tudi člani Ekona, Empla, Envija, Inka in pa Kulta. Gospod Katajnan je sopredsedoval v imenu Evropske komisije v spremstvu komisarjev Dombrovskisa, Tisnem Benkovske, Navračiče, Kretu, gospe Vestager in pa gospoda Mujedasa. 3. oktobra sem se udeležila sestanka o prihodnosti financiranja Evropske unije skupaj s predsedniki odborov Bač, to je bil seveda gospod Artvi, ki je bil tudi so predsedujoči Tukaj pa so bili tudi še predsedniki konta DVA, Empla, Itra, Trana, Agria, Kulta in Libera Evropskega parlamenta. Kot si lahko predstavljate, smo se pogovarjali o številnih političnih področjih. V imenu odbora regij sem poudarjala pomen naložb v politične instrumente kohezijske politike. To je seveda nekaj, kar nam daje dodano vrednost in predstavlja tudi dejansko evropsko dodano vrednost, še posebej v okviru evropskega semestra in strukturnih reform. Prav tako sem povdarjala, da so investicije v infrastrukturne projekte zelo pomembne, poleg investicij v človeški kapital in pa izgradnjo upravne zmogljivosti. Nepovratna sredstva in finančni instrumenti so dopolnilna sredstva in s tem ne izključujemo alternativ za financiranje naložb. Iz teh razprav smo lahko speljali dve glavni sporočili, da je treba predloge naslednje generacije programov vložiti do pomladi ali pa zgodnega poletja naslednje leto, tako da bo lahko Evropski parlament na teh predlogih začel delati pred volitvami leta 2019. In drugo sporočilo, kako pomembno je zagotoviti čim več sinergije med različnimi političnimi instrumenti. Predvsem smo izpostavljali povezava med izdatke ESIF-a obzorem 2020 in drugimi evropskimi programi. To so bila sporočila na osnovi teh sestankov. Želela bi povedati, da so številni kolegi, vključeno z mano, izrazili skrbi zaradi poznih priprav večletnega finančnega okvira za obdobje po letu 2020. po pomladi, verjetno maja 2020, bomo imeli na Evropskem parlamentu manj kot 10 mesecev za obravnavo tega predloga. Pri tem pa bo treba upoštevati tudi volitve leta 2019. Časovnica je torej bistvenega pomena. Pričakovali smo že odziv Evropske komisije. Vendar, če sem prav razumela, podpredsedniki komisije in pa komisar Oettinger striktno sledijo svoji časovnici, ta pa je bila že vključena v dopis predsednika Junkerja predsedniku Tajanijo. V te časovnici je zelo skladno, no lahko pričakujemo predlog večetnega finančnega okvira maja 2018. To so torej rezultati teh razprav, tudi po plenarnem zasedanju in pa konferenci predsednikov odborov. In moja zadnja pripomba zadeva delegacijo v Romuniji. Med zadnjim zelenim tednom je naš odbor odposlal svoje člane v Kluž na pokod drugo največje mesto v Romaniji. Tam je bil dnevni red zelo natrpen, so bili pa sestanki tudi zelo zanimivi. Med različnimi dogodki je bil tudi obisk solnega rudnika. Žal ne vidim z nami gospoda Celarja, ki je bil tam kot predstavnik odbora regi. Veselila sem se dodatnih informacij strani delegacije, ampak upam, da lahko te informacije dobimo kdaj drugič, glede na to, da gospoda Zelerja danes ni z nami. To so bila moja sporočila, tako da se lahko lotimo drugih točk na dnevnem redu. Najprej poročilo o sklepu sveta 189 skozi 2014 EU o dovoljeni Franciji, da uporabi znižano stopnjo nekaterih posrednih davkov na tradicionalni rum, proizveden na Guadelupu, v francoski Gvajani, na Martiniku in Reunionu, ter o razveljavitvi odločbe 2007 skozi 659. Uh, Poročevalka sem bila pri tem dosegel jaz. In tako kot ponavadi, moram povedati, da je že od leta 1923 tradicionalni rum proizveden na teh območjih tudi predmet nekaterih posebnih dogovorov. Globalni trg za tradicionalni rum se izrazito širi. In zato je treba občasno tudi obdavčitev prilagajati, zato da lahko zagotovimo konkurenčnost istega sektorja trsnega sladkorja in ruma v Franciji. Leta 2016 je proizvodnja ruma v teh regijah presegla kvoto za približno eno petino. Če kvot za leto 2016 ne bomo retroaktivno spremenili, se lahko zgodi, da bodo proizvajalci oškodovani, ekonomsko gledano. Septembra 2016 so francoski pristojni organi prosili Evropsko komisijo, da pripravi tehnično prilagoditev zadnjega sklepa sveta, s čimer ne bi se povečale letne kvote 120 tisoč na 144 tisoč hektolitrov čistega alkohola. Komisija je sprejela ta predlog 9. junija 2017. Ko so se koordinatorji pogovarjali o tem mnenju, so menili, da tukaj ni ničesar kontroverznega in da bi bilo to mogoče sprejeti z prilagoditvijo znotraj poenostavnega postopka. Pravilo 50 odstavek 1. skladno s tem postopkom bom najprej predala besedo poročevalcem v senci pri tem dosejo, če ima slučajno kakšno pripombo glede tega predloga, glede postopka in pa glede same tematike. Začeli bomo z gospodom Pongo, ki bo govoril v imenu ELS. Najlepša hvala gospa predsednica, ne bom govoril predolgo, bi pa prosil, da spoštujemo ta poenostavljen postopek in da čimprej sprejmemo ta sklep. Najlepša hvala. Uh, hvala, gospod Manskur. Najlepša hvala, gospa predsednica. Najprej toplo pozdravljam sklep sveta. pa tudi delo gospoda komisarja Pera Moskovičija. Zaradi teh sklepov lahko obnovimo zaveze Evropske unije za sektor trsnega sladkorja in Roma v čezmorskih francoskih teritorijih. Naš odbor je pristojen za obravnavo tega besedila skladno z relevantnim členom pod EU gospa predsednica, dobro ste povzeli, da gre za tehnično prilagoditev na osnovi sklepa sveta sveta, torej za tradicionalni rum proizveden na teh območjih, se zagotovi zmanjšanje nekaterih posrednih davkov. To je zelo pomembniča tehnična prilagoditev, saj je to vezano tudi na povečanje letnih kvot 120 tisoč na 144 tisoč hektolitrov z retroaktivnim učinkom. To je učinkovit odziv, po mojem mnenju. Treba je upoštevati dinamiko na notranjem trgu za rum, treba je zgoditi boljšo obravnavo za proizvajalce ruma, ki izkoriščajo tudi določene okoljske pogoje skladno za evropsko zakonodajo. To besedilo o dovoljenju znižene stopnje za nekatere posredne davke na tradicionalni rum. Mislim, da je prava sveža sapica za Evropsko unijo na tem področju. 40 tisoč posrednih in neposrednih delovnih mestov zadeva, pa tudi 5500 proizvajalcev Rima, uh, Ruma bo odvisnih od tega sklepa. Želel bi si, da bi to besedilo čim prej sprejeli, tako da bo tudi čim prej veljano in ga bomo lahko začeli izvajati. Hvala. Thank you very much. It was, it was the... Najlepša hvala. Koordinatorji so predlagali poenostavljeni postopek. Gospod Flek, v imenu IKR. E Najlepša hvala, gospa predsednica. Sklep sveta je zelo pomemben za različne kolege. Zavedam se tega, da vsaj trije poročevalci v senci predstavljajo francoske državljane, ki živijo v teh regijah, torej izven celinske Francije. EKR se zaveda tega, da mora upoštevati potrebe najbolj oddaljenih teritorijev Francije. Ima pa EKR nekaj manjših pomislekov glede tega sklepa ali predloga. Prvič, moji svetovalci so razočarani, da še niso prejeli nobenih vzorcev, prav tako ni bilo še nobenih misij za ugotavljanje dejstev, tam to bi nam bilo všeč. Drugič pa EKR meni, da je treba vse protekcionistične ukrepe trga prilagoditi namenu. Rum predstavlja pomembno konkurenčno industrijo in tudi povečanje kvot na leto za nekih 24.000 hektolitrov je bistvenega pomena. Povečanje kvote za Francijo ne sme izkrivljati pogojev na notranjem trgu prav gotovo ne na račun proste trgovine drugod. Predlog Evropske komisije je, da se zmanjša kvote za tradicionalni rum v letu 2016, to moramo tolmačiti na enak način. Na to pa še člen 349 PDEU, tam je predvidena posebna obravnava v povezavi s temi regijami. S tem se že nekako lotevamo osrčja sklepa sveta čisto jasno, skupina EKR ne nasprotuje usmerjeni podpori za nekatera specifična območja Evropske unije. Sami si razlagamo člen 349 kot nepravičen, ravno zaradi tega, ker zajema le teh devet najbolj oddaljenih regij Evropske unije. Mislim, da to ni vedno najbolj pravično tudi do celinske Evrope, ki je prav tako lahko oškodovana z nekaterih topografskih značilnosti podnebja ali pa lokacije najbolj zunanjim regijam bi morali zagotavljati nekatere pogoje na osnovi posamečnih pogojev. In pri tem moramo upoštevati tudi investicijske sklade. Gospa predsednica, vedno bom prav gotovo naklonjen zmanjševanju davkov za alkoholne pijače. To je čisto osebna pripomba. Dobro, najlepša hvala, zelo jasno in zelo odprto ste to predstavili. Gospoda Omržeja ne vidim med nami, on je bil naslednji poročevalcu senci na seznamu, bi želel kdo spregovoriti v njegovem imenu, gospod Rope, ne? Prav tako ga ni tukaj. Gospoda Mato, gospoda Mato tudi ni tukaj. Ima še kdo kakšno pripombo glede te točke in uporabljenega postopka, ne? Glede na to, da ta predlog ni, kontroverzen. Tudi vi ste povedali, da podpirate zaščito Rima. Eh, Ruma predlagam, da odbor nadaljuje s poenostavljenim postopkom brez predlogov sprememb. Torej skladno z postopkom in členom 51. Ta predlog bomo podprli med tem sestankom. Ali temu kdo nasprotuje? No. So... Ne, Če temu nihče ne ugovarja, bomo o tej točki glasovali danes. Niti ni treba glasovati, to je sprejeto, potareno. Dobro, nadaljevali bomo torej z poenostavljenim postopkom, poskrbeli za to, da bodo stvari potekale hitreje. Lepo se zahvaljujem poročevalcem v senci, zdaj pa nadaljujemo z naslednjo točko na dnevnem redu. To letno poročilo o finančnih dejavnostih Evropske investicijske banke. Odgovorni odbor je bil odbor za proračun. Z nami je tudi pripravljalka mnenja, gospa Maletič. Gospa Maletič bo danes predstavila osnutek mnenja in zato, da bomo skladni za časovnico glavnega odbora predlagam, kot rok 12. uro 17. oktobra za predlog spremembe. Gospa Maletič, beseda je vaša. Najlepša hvala, gospa predsednica. Veliko veselje mi je bilo, da sem lahko pripravila to mnenje glede zelo pomembnih dejavnosti Evropske investicijske banke. Ta ima zelo pomembno vlogo pri podpiranju izvajanja kohezijske politike pa tudi pri krepitvi zmogljivosti za pripravo projektov, pri svetovanju, analizi storitev in pa zagotavljanju posojil za nacionalno sofinanciranje. Evropska investicijska banka izpolnjuje številne pomembne vloge znotraj kohezijske politike in že če želimo te vloge v celotnem obsegu opredeliti, lahko vidimo, da gre tukaj za raznovrstne dejavnosti, s katerimi se ukvarja EIB naprimer svetovalne in analitične storitve znotraj Džermija in Jessica, potem posojilne zmogljivosti, različne oblike posojil, direktna posojila, umestna posojila, globalna posojila, okvirna posojila, prav tako zagotavljajo sofinanciranje finančnih instrumentov in tako dalje. Pa še nekaj pomembno dejavnosti na področju izgradne zmogljivosti znotraj pobude Jaspers in Jasmine. Če želimo zagotoviti nadzor in evaluacijo Evropske investicijske banke v kohezijski politiki, potrebujemo posebno poglavje znotraj letnega poročila EIB. Brez tega poglavja ne bomo mogli spremljati in nadzirati vseh teh različnih dejavnosti v različnih državah članicah to poglavje bi se morali posvečati dejavnostim EIB v smeru podpiranja izvajanja kohezijske politike, seveda, vendar pa je treba to izvesti po posamečnih državah članicah. To mora vključevati tudi podrobna informacije glede uporabe posojil, vseh teh oblik posojil, ki sem jih že naštela. Prav tako nimamo nobenih podatkov glede posojil za izvajanje projektov, ki se prav tako sofinancirajo sredstvi sklada ESIF. Ravno zaradi tega ni lahko izvesti analize prispevkov EIB v kohezijsko politiko. Še posebej treba povdariti tudi dejstvo, da mora EIB prispevati k izpolnjevanju ciljev zastavljenih na ravni Evropske unije. Na ta način mora prispevati tudi k ekonomski, socialni in teritorijalni koheziji. Vendar, glede na geografsko porazdelitev posojil po državah članicah, v katerih se nahajajo projekti, je pet držav članic prejelo 54,11 odstotkov celotnih odobrenih posojil v letu 2016. Lahko bi rekli, da večina sredstev se steka v teh pet držav članic. Vsi vemo, da ni predvidenih nobenih geografskih kvot za posojila EIB, ampak to osredotočanje na pet držav članic jasno kaže, da ni mogoče reči, da EIB s svojimi finančnimi dejavnostmi dejansko podpira ekonomsko, socialno in tudi teritorijalno kohezijo. O tem moramo res razmišljati, kako bi lahko to izboljšali in kako bi lahko to spremenili skozi finančne dejavnosti EIB. Več kot 50 odstotkov skupnih odobrenih posojil je bilo investiranih v sektore transporta, energije, industrije ter upravljanja z odpadki in vodo. Znova gre tukaj za nekakšno tematsko osredotočenje. Če pa se ogledamo geografsko porazdelitev, lahko vidimo, da je iz celotnega obsega sredstev za industrijo 80 odstotkov namenjenih tem petim državam članicam. In od celotnega obsega sredstva za energijo gre 72 odstotkov sredstva tem petim državam članicam. In še enkrat, od celotnega obsega za promet gre 58 odstotkov sredstva tem državam članicam, tem petim. Torej, geografska porazdelitev dodeljenih sredstev je res zelo usmerjena v pet držav članic. Razmisliti bi morali tudi o tem, kako bi lahko izboljšali vlogo EIB na področju financiranja startupov, socialnih podjetnikov in pa tudi žensk podjetnic. Postopki bi morali biti prav gotovo poenostavljeni, povečati pa bi morali tudi obseg posojil na tem področju. Oben moramo razmišljati tudi o tem, kako bi lahko izboljšali in povečali različne projekte, v nekaterih podeželskih, manj dostopnih in manj razvitih območjih. Mislim, da bi morali biti te projekti prioritetni v vseh različnih sektorjih, ki jih financiramo iz finančnih dejavnosti EIB. Prav tako se moramo zavedati vloge EIB v kohezijski politiki, ta vloga se tekom let krepi, še posebej zaradi vedno večje porabe finančnih instrumentov. Stopnja črpanja sredstvo iz finančnih instrumentov še vedno relativno nizka v državah članicah, kar kaže tudi na določeno zapletenost postopkov. To je eden izmed glavnih razlogov za to. Seveda se vsi zavedamo tega, da ni EIB tista, ki opredeljuje postopke, ampak prav gotovo lahko pripravi poročilo glede pozitivnih in negativnih vidikov izvajanja te politike. In tehnično gledano lahko podpre tudi proces, ki uvajanja finančnih instrumentov po celotni Evropski uniji, torej v enaki meri po vseh državah članicah. Pa še zadnja pripomba, ta je vezana na ugotovitve izpeljane iz študije. Gre za pregled vloge EIB v Evropski kohezijski politiki, zato odgovorna skupina strokovnjakov. In ti so povedali, da ni na razpolago dovolj podatkov glede vloge EIB, v povezavi z vsako fazo cikla programskega izvajanja programov. Premalo informacije torej povezani z samimi projekti, oceno projektov, izvajanjem projektov, prav tako ne razumemo dovolj dobro, kako finančne dejavnosti EIB prispevajo v kohezijski politiki. To nas jasno pozarja na to, da bi morali vzpostaviti boljšo komunikacijo z EIB. Večkrat se moramo pogovarjati, bolj intenzivno se moramo pogovarjati. Evropska investicijska banka mora okrepiti svoje delo tudi v smislu izboljševanja posebnega poročevalskega sistema za vse finančne dejavnosti v okviru kohezijske politike. Prav tako vse velja za dejavnosti, ki so vezane na transparentnost in preglednost teh dejavnosti. Hvala. Thank you, Ms. Maletic. And, um, Hvala, gospa Maletič. Sedaj pa dajem besedo poročevalcem v senci. Najprej gospa Tomašič. Hvala. Vloga Evropske investicijske banke v kohezijski politiki je se od začetka leta dva tisoč pomembno krepila. Zlasti, ko je šlo za Jessico Jasperja, se pravi uvedbo posebnih instrumentov. Eh, to je privedlo do globljega sodelovanja Evropske investicijske banke v izvajanju kohezijske politike. Uloga EIB-ja e pri financiranju kohezijskih projektov je zelo pomembna, zlasti, ko gre za eh, finančni obseg. To podpira kohezijsko politiko tudi na mikroravni. Aktivnosti EIB-a predstavljajo pomemben prispevek k doseganju ciljev kohezijske politike in predstavljajo tudi pomembno dodano urednost ter te programe dopolnjujejo. Države članice smatrajo, um, da je tukaj stopnja absorpcije dobra, uh, tudi rezultati projektov so dobri. Dostop do financiranja in tehnična pomoč so prav tako ključnega pomena. Mm, tudi tukaj je bil prispevek EIB k kohezijski politiki pomemben, vendar pa visoki stroški upravljanja skladov, visoki administrativni stroški še vedno predstavljajo največjo oviro, ko gre za sodelovanje za EEB. Pozdravljam svetovalno tehnično pomoč v zvezi z finančnimi instrumenti, eh, ki se izvaja v okviru programa Kompas. Ko gre za finančne, pos, eh, tudi ko gre za finančne posrednike v državah članicah. Eh, vloga EIB-ja v kohezijske politike je vedno večja, zato moramo poskrbeti za to, da bodo različne aktivnosti dejavnosti EIB-ja eh, razumljene na vseh ravnih v Evropski eh, uniji. Tudi, ko gre za vprašanje odgovornosti v zvezi z spremljanjem in mm, tudi, ko gre za spremljanje in nadzorovanje, tukaj slika še nekoliko razdrobljena. Hvala lepa, gospod van Miltenburg, v imenu skupine ALDE. Hvala lepa. Evropska investicijska banka vsekakor igra pomembno vlogo, ko gre za dopolnjevanje finančnih sredstev in tudi, ko gre za doseganje ciljev kohezijske politike. Finančni instrumenti um, so se razvijali skozi leta, ampak izvajanje je bilo v številnih primerjih uprašljivo. Na to je opozorilo tudi Evropsko računsko sodišče. Uh, kakorkoli, le malo analiz na tem področju imamo, eh, kako recimo državna pomoč vpliva na dodeljevanje finančnih instrumentov. Kar se tiče osnutka mnenja, ga nasplošno podpiramo, pod, no, zahvaljujemo se poročevalki. Um, seveda bomo vložili nekaj predlogov sprememb, s katerim bomo skušali Um, okrepiti pomen uh, instrumenta investicijske banke, recimo, ko gre za kohezijsko politiko, pa tudi, ko gre za raziskave in razvoj. Um, pri vsem skupaj ne smemo tudi pozabiti na na IT programe. Veselim se sodelovanja z Ivano pri pripravi tega osnutka mnenja kaj ti to je pomenilo tudi v luči nove kohezijske politike po letu 2020. Hvala lepa. Gospa Škrleca ni tukaj. Gospe Damato prav tako ni tukaj. Želi še kdo besedo? Kdo, ki ni poročevalec v senci? Ne. Potem so tukaj tudi predstavniki Evropske komisije, gospod eh, Laslo Ksoto. Ekfin, ali želite besedo? Ne? Ne, vsem se strinjamo, hvala. Dobro, komisija se strinja z mnenjem. Ne vas spomnim na to, da je rok za vložitev predlogov sprememb v torek 17. oktobra ob 12. uri. Opravičujem se, z nami so predstavniki Evropske investicijske banke. Želite morda vi besedo? Gospod De Mont? Hvala lepa. Gospa predsedujoča, želel bi se zahvaliti gospe Maletič, poročevalki. Zahvaljujem se tudi drugim avtorjem in poročevalcem v senci. In za to, kar so oni dodali k poročilu. Omenili ste številne pomembne vidike našega dela, naj eh, k temu samo še dodam določene točke, morda bomo to koristilo pri pripravi končnega mnenja. Najprej bi želel povedati nekaj besed o tem, kaj počnemo na področju podpore kohezijski politiki kakor ste povedali, je to ključna prednostna naloga za EIB. Uloga EIB je, da pomagamo pri izvajanju evropske kohezijske politike, mm, podpiramo tudi eh, konvergenco. Eh, v zadnjih letih smo financirali projekte v vrednosti 200 milijonov evrov, eh, gre za projekte v podporo kohezijski politiki leta 2016, torej v finančnem letu 2016, smo približno 30 odstotkov naših posojil namenili projektom uh, v podporo kohezijske politike. Se pravi, to je zelo pomembna prednostna naloga za nas in tako bo ostala tudi v prihodnosti. Potem uh, eh, povdarili ste tudi to, da ne nudimo samo finančne pomoči, ampak skušamo regijam pomagati tudi s pomočjo nasvetov in tehnične pomoči. Torej ne gre samo za financiranje, gre tudi za to, da nosilcem projektov v različnih regijah pomagamo pripraviti ustrezne programe in na ta način skušamo zagotoviti, da je implementacija teh programov uspešna. Potem regijam, pomagamo tudi pri črpanju strukturnih eh, skladov. Imamo poseben eh, finančni projekt na področju strukturne politike. Eh, gre za financiranje programov strukturne politike na ravni regij. Tudi tukaj poskušamo pomagati državam članicam pri izvajanju strukturnih skladov. Razumemo potrebo potem, da treba nadalje razviti finančne inštrumente. Seveda finančni inštrumenti niso čudežno zdravilo za vse in prav gotovo bi te finančne inštrumente lahko izboljšali, zato da bi olajšali dostop do njih. Verjetno se zavedate, da bomo v naslednjem večjem finančnem okviru, tudi, torej po obdobju, po letu 2020 verjetno videli nekaj nekoliko nižji, finan, nekaj, nekoliko nižji uh, proračun za te namene in verjetno bodo potem finančni instrumenti eh, postali še bolj pomembni. Kar se tiče geografske uravnoteženosti, uh, EIB bi morala uh, izboljšati svojo prisotnost po celotni Evropski uniji. Naj podarim, da smo institucija, ki jo upravlja trg, tako da ne moremo ustvarjati popraševanja tam, kjer popraševanja ni. Mi samo uh, preučujemo, kje obstajajo določeni projekti in te potem uh, ustrezno preučimo. Seveda pa je vloga Evropske investicijske banke, da svetuje nosilcem projektov v različnih regijah, v različnih mestih, tudi pri pripravi samih projektov in pri eh, identifikaciji možnosti za naložbe. Pomembna je tudi evropska agenda. Ko govorimo o kohezijski politiki, je jasno, da mora naša banka podpirati tudi mesta eh, in kar se da mm, veliko želimo prispevati tudi k evropski agendi znotraj Evropske unije. Potem, kar se tiče mm, socialnega učinka, Tudi to je za skupino EIB izredno pomembno. Ko govorim o skupini EIB, eh, tukaj govorim tudi o Evropskem institucijskem skladu, tudi ta ima zelo pomembno ulogo na evropski ravni, ko gre za um, kanaliziranje kapitala za zagonska podjetja in pa za druge socialno usmerjene projekte. Hvala lepa, gospa Maretič, želite, še želite odzvati na povedano? Ja, želim se zahvaliti vsem, vsem poročevalcem v senci, strinjam se, da bi morali v poročilu bolj podariti tudi nekatere druge elemente, ampak zaradi um, prostorske omejitve besedila nisem mogla v a, um, poročilo vključiti vsega, kar bi si želela. No, s vašimi predlogi sprememb bomo poročilo lahko izboljšali, zlasti, ko gre za recimo za interdeg, za a, uh, urbano politiko, za makroregijo in pa vloge uh, EIB-ja pri izvanju takšnih projektov. Zahvaljujem se tudi predstavniku Evropske investicijske banke za to, da je podaril Eh, pomen eh, geografske uravnoteženosti. Najti moramo pot, kako poskrbeti za več geografske uravnoteženosti. Govorili ste tudi o tem, da nosilcem projektom, projektov pomagate pri pripravi projektov, da jim torej svetujete pri tem. Morda bi lahko uh, okrepili te aktivnosti v tistih regijah in mestih, kjer ni toliko. Uh, kjer posojila iz EBA niso toliko prisotna. Hvala lepa. Sedaj pa nadaljujemo z dnevnim redom. Razpravljali bomo o osnutku mnenja Monike Smolkove. Sporočili so mi, da Eh, ima nekaj težav pri poti v Bruselj, zato bo gospod Picula predstavil njih, eh, njeno mnenje. Hvala lepa. V imenu poročevalke Smolkove bi želel prebrati njene zapiske v zvezi s tem. Torej, gospa Smolkova ceni eh, predloge komisije, Eh, na področju pospeševanja inovativnosti na področju čiste energije. Čista energija je sektor, ki bo v prihodnosti močno rastel in zato je treba v njega investirati. Investicije v čisto energijo so tema, ki zadeva eh, vsakega državljana. In osebno se mi zdi to zelo pomembno, kajti ti projekti so namenjeni izboljšanju kakovosti življenja če želimo poskrbeti za inovacije v čisto energijo, moramo v to vključiti ne samo energetska podjetja, gradbena podjetja, ampak tudi proizvajalce opreme, ponudnike storitev, potem področje prometa, finančne institucije in pa predvsem lokalne uh, in regionalne organe. To področje seveda Eh, zelo široko, poročilo sem pa, strni, eh, sem pa strnila v osem točk, eh, ki se mi zdijo najpomembnejše za naš odbor regije. No, ampak da vse skupaj zastavimo v širši okvir, bi želel izpostaviti štiri področja. Najprej. Evropski strukturni in investijski sklad igra bistveno vlogo pri ulogah eh, uh, v čisto energijo. Ehm, v sodelovanju z Evropsko investicijsko banko in zasebnim kapitalom lahko prispevamo k eh, aktivnim eh, in pospešenim inovacijam na področju čiste energije. Drugič, raziskave in razvoj. Kar se tiče ehm, inovacij na področju recimo pametnih mest, je tukaj potrebna učinkovita koordinacija projektov eh, med regijami, med mesti, zato da ne bo prihajalo do prekrivanj in da bomo lahko izkoristili že obstoječe eh, inovacije na področju čiste energije. Trenutno sodelovanje med mesti in regijami še ni takšno, kot bi si želeli. Um, koncept uh, pametnega razvoja v okviru kohezijske politike 2014-2020 je prava pot za to, ampak za to moramo poskrbeti moramo ustvariti več medregionalnih partnerstv tudi na področju regionalne politike. Tretjič, državljani. Ti seveda igrajo pomembno ulogo pri inovacijskih procesih uh, za doseganje čistejše energije. Uh, dr gre za državljane, ne samo kot potrošnika, ampak tudi za proizvajalce. E, inovacije bodo prinesle prednosti, prihranke, prav tako pa bo zaščiti, zaščiteno okolje. E, to moramo državljanom jasno povedati. Na ta način bi državljani lahko igrali pomembno vlogo pri urbani agendi, kajti prav oni lahko svojim someščanom, sodržavljanom pojasnijo prednosti čiste energije. Poleg tega je pomembno zavzeti pristop od spodaj na vzgor. Tretjič, koordinacija in poenostavitev. Vsi obstoječi finančni inštrumenti, kot recimo obzorje z leto 2020, ESIF in pa ESSA, Evropski sklad za trajnostni razvoj, eh, pri vseh teh programih bi moralo priti do več poenostavitev, do več koordinacije. Uh, zato da bi pri izvajanju projektov nosilci imeli boljši dostop do virofinanciranja. In pa še na koncu bi še gospa Smolkova želela zahvaliti eh, sekretarjatu odbora regi, veseli se eh, predlogu sprememb in pa nadaljnega sodelovanja z eh, poročevalci v Sinci in ostalimi. Hvala lepa, hvala lepa za to poročilo, gospe Smolkove. Zdaj pa dajem besedo poročevalcem v Senci. Najprej gospod Gospod Deli, hvala lepa. Najprej bi želel pohvaliti delo poročevalke. V imenu ELS-a bi želel podati nekaj dodatnih pripomp. No, seveda, čista energija in zniževanje emisij vsekakor predstavlja zelo pomembno nalogo, našo skupno nalogo pravzaprav je zniževanje emisij kar globalna naloga. Mm, analize kažejo na to, da delež EU-ja eh, e pri izpustih znaša približno 11 odstotkov in tega se moramo zavedati, eh, tudi ko pripravljamo naša mnenja. Druga pripomba. Inovacijski centri se ponavadi nahajajo v dobro razvitih delih Evropske unije. Tam imamo te inovacijske centre, ki se ukvarjajo z načinom zniževanja eh, emisij in ki se ukvarjajo s projekti čiste energije. Eh, v odboru regiji bi morali jasno povdariti, da je treba podpirati tudi manj razvita in bolj oddaljena območja. Tretjič, tukaj gre za bolj konkretno točko. Strinjamo se s eh, pristopom poročevalke, ko gre za povdarjanje pomena sredstev ESIF, eh, ko gre za prehod na čisto energijo, vendar pa moramo hkrati poskrbeti za to, da bo ESIF še naprej namenjen svojemu glavnemu prednostnemu področju in sicer gre za kohezijsko politiko. In pa še četrta točka. Popolnoma se strinjamo s poročevalko, tudi ko gre za podarjanje pomena pristopa od spodaj na vzgor. Ehm, se pa nam zdi, da bi tukaj morali bolj podariti vlogo majhnih in srednje velikih podjetij. Ta so namreč ključnega pomena ko gre za širjenje energetskih inovacij, eh, ko gre za približevanje inovacij državljanom. Hvala lepa. Eh, toliko z naše strani. Seveda bomo vložili tudi nekaj predlogov spremem. Hvala lepa. Drugih poročevalcev v senci Ne vidim, oziroma tukaj še gospod Van Miltenburg. Hvala lepa. Želel bi spremljati pregovoriti v imenu Norike Nikolaj, pročvalke v senci skupine Alde. Najprej boj proti podnebnim spremembam in pa pospoševanje prehoda na nizkoglično gospodarstvo. To je eden izmed glavnih izzivov za Evropsko unijo. V tem smislu naša pročvalka v senci meni, da bi morali okrepiti investicije v inovacije, tako v zasebnem sektorju, kakor tudi v majhnih in velikih podjetij. Treba je podpreti rast za poslovanje in pa investicije v Evropi. Financiranje SME mora biti prilagojeno njihovim podjetjem potrebam. Trenutno uh, je v skladu z podatki Evropska unija ena izmed glavnih uh, investitorjev v projekte čiste energije in energetske inovacije majhne sede velikih podjetij. Eh, gospa Nikolaj se strinja s tem, da je tukaj pomena vloga Evropskega strukturnega sklada, eh, sklada obzorja 2020, Evropskega sklada za, eh, za trajnostni razvoj in tako naprej. Potem podarja tudi pomen poenostavitve, dostopanja do teh sredstev Eh, sredstev do teh skladov za majhna in velika podjetja in pa druge nosilce projektov. Eh, to seveda lahko igra pomembno vlogo pri raziskavah, pri razvoju, pri rasti. Eh, če bomo. No, moramo pa tudi poskrbeti za spodbujanje inovacij in storitev, ki uh, prispevajo k prehodu na čisto energijo. Um,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 Uh, no, uh, prehod na nizkooglično gospodarstvo bo še veda zahtevalo tudi sodelovanje družbe. Sodelovanje med majhnimi in srednjimi velikimi podjetji, velikimi podjetji, vse skupaj treba povezati tudi z izobraževanjem, uh, z potrošniki, z akademskim svetom. Samo, če bomo združili vse to, bomo lahko prišli do ustreznih uh, rešitev. Treba se boriti proti prekomernim administrativnim bremenom, pa tudi proti nepravičnim. Uh, Eh, tržnim praksam, eh, kaj ti eh, te lahko močno zavirajo začetne faze inovativnih tehnologij. Potem poziva tudi k dekarbonizaciji podeželskih območij, posodobiti je treba infrastrukturo, eh, prav tako je treba poskrbeti za zelena območja, torej območja, ki bodo eh, zaščitena tudi v urbanih območjih, zato da ne bodo uničena. In pa še na koncu pomembna je investicija v izobraževanje, to je bistvenega pomena za inovacije. Naša poročevalka meni, da bi. Evropska unija in pa države članice morale spodbujati tehnološko izobraževanje med mladimi ljudmi in pa otroci. Kaj ti? ne nazadnje so, eh, so prihodnje generacije, bistvenega pomena za čistejšo energijo. Potrebujemo dinamičen pristop za veliko energije. Hvala. Hvala, gospod Fito. Sì, grazie, anch'io accolgo con favore il progetto di parere dell'onorevole Smolkova. Hvala lepa. Tudi jaz pozdravljam osnutek mnenja gospe Smolkove mislim, da so priporočila v mnenju eh, dobra. Seveda je to področje izredno kompleksno, veliko je finančnih inštrumentov. Eh, tukaj moramo poskrbiti za koordinacijo in pa poenostavitev, tako da bodo lokalne oblasti imele lažji dostop do sredstev, ki so na voljo. mislim, da bi lahko eh, izboljšali tudi razsežnost eh, pametne specializacije in poskrbeti bi morali za več sinergij med evropskimi politikami in pa nacionalnimi in, pa nacionalnimi in regionalnimi politikami. Potem eh, mnenje govori tudi o pospešenem pristop prehodu na nizkooglično gospodarstvo. To bo seveda pomenilo raz za poslovanje, več delovnih mest. Uh, in na ta način bomo lahko tudi poskrbeli za trajnostni razvoj. Hvala lepa, želi še kdo besedo? V zvezi s tem mnenjem? Ne. Potem dajem besedo gospe Miladinovi oziroma še pred tem gospodu Derle iz Generalnega direktorata razvoja. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Najprej moram reči, da smo zelo veseli, da smo prejeli ta osnutek mnenja. Ehm, priporočila vašega odbora so seveda zelo koristna, eh, tudi pri eh, projekti, ki se že izvajajo. Eh, naj se odzovem na nekatere pripombe poslancev. Najprej v zvezi z trajnostnim razvojem gospod Del je tukaj spregovoril o izpustih, o emisiji. Mm, no, seveda imamo pri ciljih trajnostnega razvoja eh, v mislih tudi posodabljanje evropskih gospodarstev. Eh, in pri tem gre seveda tudi za pomen prehoda na nizkoglično gospodarstvo. Eh, številni ste omenili pomen državljana, odnos oziroma vlogo državljanov pri doseganju inovacij. Eh, če bomo olajšali dostop državljanov do nizkoogličnih rešitev, eh, potem eh, bo to lahko postalo bistvenega pomena za inovacije čistih, čiste energije. Seveda se zavedamo, da lahko vplivamo na odločitve in izbire državljanov. In tudi na tem področju bomo morali okrepiti naše aktivnosti. No, um, ko gre za drugo in tretjo točko iz tega mnenja, je to že vključeno v naša priporočila za kohezijsko politiko, enako velja za točke 4 in 5 in pa seveda tudi cilj 6, gre za energetsko učinkovitost. Uh, Eh, in pa še nekaj je tukaj pomembno, glede na eh, vso to konkurenčnost na področju skladov. Na kohezijski politiki imamo zagotovljeno minimalno stopnjo financiranja, ko gre za, nam, za cilj nizkoogličnega gospodarstva. Eh, imamo tudi 120 različnih strategij pametne specializacije prav tako pa to razvijamo v okviru um, partnerstev na področju tematskih prednostnih nalog. Imamo tudi pilotne projekte za medregionalne inovativne projekte, uh, ki so se prav uh, kar začele za namene trajnostnega razvoja v Evropski uniji. V tem sporočilu podarjamo tudi pomen sinergij. Sinergije lahko dosežemo na različne načine, vključno z evropskim um, svetovalnim vozliščem, uh, ki se ukvarja z tehnično podporo pri dostopanju do različnih skladov. Potem številni izmed vas ste omenili tudi finančne inštrumente. Komisija se zaveda, da tukaj obstaja velika potreba po poenostavitvi in to smo v, določ v določeni meri naredili že pri uredbi Omnibus, trenutno je ta v postopku trialogov. Um, seveda pa se bomo zatem morali ukvarjati tudi še v prihodnosti. Ne na zadnje, komisija se strinja s tem, da je Evropska agenda bistvenega pomena pri angažiranju državljanov in pri spodbujanju energetske učinkovitosti. Hvala. Hvala lepa, gospa Miljodinova. Želite besedo? Ja, hvala lepa. In hvala kolegu iz RTD-ja za dober povzetek o kohezijski politiki. Tako da imam samo eno tehnično pripombo. Osnutek mnenja se mi zdi, da dobro skrbi za kohezijsko politiko in za razvoj lete, za namene inovativnosti. Pri točki šest pa naj nekaj omenil. Obsteči finančni instrumenti so omenjeni in različni programi, tako da bi lahko mogoče lahko v oklepaju zapisali, nekaj od tega, zato da bi videli, da se to razlikuje, naprimer v okviru obzorja 2020 in tako naprej. Zato, da razlikujemo med donacijami in finančnimi instru instrumenti. To je moja edina pripomba. Hvala. Hvala lepa, gospod Pikula. Se želite odzvati ali boste gospe Malkovi samo posredovali te pripombe? Dobro, hvala lepa za to razpravo. Zdaj pa naslednja točka na našem dnevnem redu. Smo celo malo preskodni. Ali pričakujemo še več članov v času glasovanja? Če ja, potem pa 15-minutni odmor. Le toliko, da zagotovimo, da bodo vsi, ki se želijo deležiti glasovanja, tudi res tukaj ob pet do pol se ponovno dobimo v dvorani.

Yeah. Ja.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

Ladies and gentlemen, my, may I... Gospe in gospodje, prosimo, če se usedemo da nadaljujemo. Imam ta poseben instrument, s katerim vas lahko povabim k posluhu. Mogoče ste celo malo v nevarnosti. Nadaljujemo z glasovanjem. Prva stvar na seznamu za glasovanje je, so teritorijalne tipologije ali dosije znan pod imenom Trcet. Kot veste, je namen tega predloga, da se spremeni obstoječo uredbo o NUC, s tem, da se dodaja, dodajo teritorijalne tipologije, ki se že sedaj predvsej uporabljajo, ampak zaenkrat niso pravno priznane. Regi se je na začetku odločil, da uporabi poenostavljen postopek, tako da prevzame sladišče komisije brez predlogov spremem. In tak je bil tudi mandat. In tukaj imamo tudi predstavnika komisije, tako da lahko potrdi, da smo se tako odločili. To je bil mandat, ki ga je ekipa za pogajanje prijela na plenarnem zasedanju julija letos. Svet pa je vseeno želel podati kar nekaj tehničnih in sprememb, ki niso sporne. Trialog o tem predlogu je potekal 26. septembra. Jaz sem predsedovala sestanku. Estonsko predsedstvo je zastopal vodja delovne skupine za statistiko pri svetu in komisija je zastopal vodja enote iz DG Eurostat. Kmalo smo dosegli dogovor o skupnem besedilu, ki vključuje tudi vsebino sprememb, za, za katere je zaprosil svet. Tudi vodja Koreperja je potrdil to besedilo. Vam smo ga razposlali po elektronski pošti prejšnji teden in je tudi med vašimi dokumenti za današnji sestanek. Zdaj to dajam v odobritev odboru. Če boste to sprijeli, bo poročilo prijel, preveril še pravnik lingvist parlamenta in sveta in potem šel na plenarno zasedanje. Ali imamo tukaj predstavnika predsedstva sveta? kot kaže ne. Če ne, lahko predlagam, da odbor glasuje o dogovorjenem besedilu, ki ste ga že videli. In glasujemo elektronsko. Glasujemo. Is it working? Yes. Konec glasovanja. Vse vse deluje, kaj ne? Sprejeto. Hvala lepa. Lahko nadaljujemo s tem postopkom. Naslednji, naslednje glasovanje je glasovanje o osnutku poročila gospe Garcije Perez o uporabi instrumentov kohezijske politike po regijah kot odgovor na demografske spremembe. Dvesto enaintrideset predlogov sprememb smo dobili po razpravi s poročevalci v senci. Poročevalka predlaga kar nekaj kompromisnih predlogov sprememb. Pred glasovanjem želite besedo, gospod Garcia Perez, izvolite. Brevemente, in primer lugar, Hvala. Najprej bi se želela zahvaliti za sodelovanje vsem tistim osebom, ki so sodelovali pri pripravi poročila, predlogov, sprememb in kompromisov. Želim se zahvaliti poročevalcem iz različnih političnih skupin. To delo predstavlja izboljšavo v primerjavi z izvornim besedilom. Poslala sem pa elektronsko pošto z nekaterimi popravki pri glasovalnem seznamu. Bi vseeno želela našteti še, do kakšnih sprememb je prišlo in sicer predlog spremembe 9, potem 36, predlagam za in pa 85 do 87, tu predlagam, da glasujemo proti. Um, To sem vam sporočila že v elektronski obliki, ampak želela sem to tukaj povdariti tudi danes. Thank, thank Hvala lepa. Zdaj pa glasujemo. S kompromisom 5 za, proti, zdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 54, kdo je za, proti. Zdržani? Zavrnjeno. Želite preveriti? Predlog spremembe 54 preverjamo elektronsko. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Do you see the result? Yes, you do. Okay, it is rejected. We go now to the compromise 6. Kompromis šest za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe 65 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe 72 za, proti, vzdržani, sprijeto. Vzdržani, zavrnjeno. 73 za, proti, vzdržani. Mislim, da je sprijeta, ampak preverimo. Predlog smo imembe 73, glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Ne, ne, bomo preverili oziroma zavrnjeno. Zavrnjeno. Predlog spremembe 73 je zavrnjen. Kompromis 8. Za, proti, držani, sprijeto. Predlog spremembe 89 za, proti, zdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 9. Za, proti, vzdržani, sprijeto. Amandma 93. Za, proti, vzdržani. Zdržani. Zavrnjeno. Želite preveriti? Elektronsko preverjamo. Glasujemo o 93. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 10. Za, proti, zdržani, sprejeto. Kompromis 11 za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe 101 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog smo imeli 102. Za, proti, zdržani, sprijeto. 104. Za, proti, zdržani, zavrnjeno. Želimo elektronsko preveriti Glasujemo. O 104. The vote is closed. Konec glasovanja. Enak rezultat. Zavrnjeno. It is, you, you can remember this result. Zapomnite si ta rezultat za prihodnje glasovanje. 105 za proti, zdržani, zavrnjeno. 106 za, proti, zdržani zavrnjeno, 107 za, proti, zdržani zavrnjeno. Kompromis 12 za, proti, zdržani sprijeto. Predlog spremembe 120 za, proti, zdržani zavrnjeno vzdržani, mislim, da je zavrnjeno. Kompromis 13 za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe 133 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 14 za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog spremembe 146 za proti vzdržani zavrnjeno. Predlog spremembe 147 za proti vzdržani zavrnjeno. Želimo preveriti 147 elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Enak rezultat. Ponovno. Zavrnjeno. Kompromis 15 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog spremembe 157 za, proti, vzdržani, sprejeto. Preverimo. 157. Glasujemo. Konec glasovanja. Enak rezultat. Zavrnjeno. Kompromis 16. Za, proti, vzdržani, sprijeto. Predlog smo imeme 164. Za, proti, vzdržani, sprijeto vzdržani. Mislim, da je sprijeto. Želimo preveriti elektronsko 164. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Se pravičujem. Kompromis 17 za proti, izdržani, sprijeto. Predlog spremembe 176. Za, proti, vzdržani, sprijeto. 177. Za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Kompromis 18. Za, proti proti vzdržani sprijeto. 184 za, proti vzdržani zavrnjeno. Kompromis 19 za, proti vzdržani sprijeto. 191 za, proti vzdržani sprijeto. 194 za, proti, vzdržani, sprijeta. Kompromis 20, za, proti, vzdržani, sprijeta. Kompromis 21, za, proti, vzdržani, sprijeta. Kompromis 22, za, proti, vzdržani, sprijeta. Kompromis 23, za, proti, vzdržani, sprijeta. Kompromis 24, za, proti, vzdržani, sprijeta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 proti vzdržani. Sprijeto. Ja, izvolite. Zakaj nismo glasovali v predlogu spremembe 172? Amendment 172. Sprašujem vas, zakaj nismo glasovali v predlogu spremembe 172. 172. Razlaga sekretarjata je taka, da ta predlog spremembe z, pokriva kompromis 12. Je dobro? Je v redu? Dobro, gremo naprej. Pri kompromisu 1 smo zdaj. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprijeto. Predlog spremembe 9 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Želite preveriti? 9. Elektronsko glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 2. Za, proti, vzdržani. Zdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 16. Kdo je za? Proti. Zdržani. Sprejeto. Predlog spremembe 17. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 18. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. Kompromis 3. Za. Proti. Zdržani. Sprejeto. 26 predlog spremembe za proti vzdržanju sprijeto, 27 za proti vzdržanju sprijeto, 28 za proti vzdržanju. Preverimo elektronsko predlog spremembe 28. Glasujemo. Vote is closed. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Moja napaka, se upravičujem. Predlog spremembe 29. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Kompromis 4. Za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Predlog spremembe 36. Kdo je za? Proti? Zdržani, zavrnjeno. 37 za, proti, vzdržani, sprijeta. 38 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 39 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Predlog spremembe 40. Želite preveriti 39? Dobro, preverjamo elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Se upravičujem. Amendment 40. Predlog spremembe 40. Kdo je za? Proti? vzdržani. Sprejeto. 41, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 42, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 43, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog smo imeli 44, kdo je za, proti, vzdržani vzdržani. Preverimo 44 elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Predlog smembe 45. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprijeto. 46. Kdo je za? Proti? proti vzdržani sprijetom. 47. Aha, želite preveriti 46? Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijetom. Predlog spremembe 47. Kdo je za, proti, vzdržani? Zavrnjeno. Aha, preverimo. 47. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. S enim glasom več. Prešteti moramo vse roke, kot kaže. In še predlog spremembe 48. Kdo je za? Proti? Vzdržani? preverimo še ta zadnji predlog spremembe. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijeto. Zdaj pa še končno glasovanje, elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Poročilo je sprejeto. Čestitke, gospa Garcia Perez. Zdaj pa nadaljujemo. Naslednji večletni finančni okvir, priprava stališča parlamenta o MFF po letu 2020. Gospod Von je poročevalec. Izvolite. Ja, čisto na kratko, glede tako dobrega sodelovanja pri pripravi tega poročila. 120 predlogov spremen smo prijeli in v 13 kompromisov smo jih uspeli vključiti. Tako da menimo, da je bilo sodelovanje res odlično in Upam, da bomo enotni pri glasovanju. To bo močno sporočilo za odbor za proračun. Ja, hvala lepa in hvala za delo pri pripravi kompromisnih predlogov. Dobro, pa začnimo. S kompromisom ena. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. Kompromis 2. Za, proti, vzdržani. Sprijeto. Kompromis 3. Kdo je za, proti, vzdržani. Sprijeto. Predlog spremembe 15. Kdo je za, proti, vzdržani. Sprijeto kompromis pet. Se pravi, čujem, se popravlja predsednica. Kompromis štiri najprej. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Zdaj gremo naprej na kompromis pet. Za? Proti? Zdržani? Sprijeto. Kompromis šest. Kdo je za? proti vzdržani sprejeta. Kompromis sedem za proti vzdržani sprejeta. Kompromis osem kdo je za proti vzdržani sprejeta. Kompromis devet za proti vzdržani sprejeta. Kompromis 10, kdo je za, proti, zdržani, sprijeto. Glasovati moramo še o predlogih sprememb 73 in 74, ker so zeleni zahtevali ločeno glasovanje, ampak sprašujem se, če imamo sploh to pravico. Zaupam sekretarjatu, seveda. Imamo namreč pravilo, da ne moremo imeti glasovanja po delih pri kompromisih. Če to ni zajeto s kompromisnimi predlogi, potem lahko glasujemo o predlogih sprememb 73 in 74, ker nista zajeta v kompromisnem predlogu. Najprej predlog spremembe 73, kdo je za, proti, vzdržani, zavadnjeno. Predlog spremembe 74, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavadnjeno zavrnjen. Zdaj pa kompromis 11, kaj ne? Kdo je za? Proti vzdržani sprijeto. Predlog spremembe 93. Kdo je za? Proti vzdržani preverimo. Predlog spremembe 93. Glasujemo.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 predlog spremembe 118, kdo je za, proti vzdržani, sprejeto. Zdaj pa še končno glasovanje in to elektronsko. Glasujemo. Konec glasovanja. Mnenje je sprijeto. Čestitam, gospod Von. Hvala za upravljeno delo. Hvala vsem članom in članicam odbora regi. S tem zaključujemo današnje zasedanje, nadaljujemo pa s sestankom koordinatorjem. Tako da tisti, ki ne spadate med koordinatorje, prosim, če zapustite dorane.